Good morning, colleagues. Welcome. Dobro jutro, kolegi. Dobrodošli na tej skupni seji odborov IMKO in ITRE. Začnimo z sprejetjem dnevnega reda. Če ni nobenih pripomb, je dnevni red sprejet. In potem sprejetje zapisnikov sej z dne dvajsetega marca in štiriindvajsetega aprila dva tisoč sedemnajst. Zapisnik je sprejet, eh, če nihče nima pripomp. Sedaj pa prehajamo eh, k spletnim platformam in eh, enotnemu digitalnemu trgu. Poročevalca sta Hena Virkonen in Filip Žuvan. Prva za ITRE in drugi za IMKO. Cenili smo dobro sodelovanje z vami. Patricija Toja in pa z poročevalcem. Poročilo smo uh, obravnavali na skupni seji uh, naših odborov. Uh, imamo dva zapisnika teh sej in uh, ko imamo skupne seje, ponavadi so predsedujeta predsednika oziroma predsednici obeh odborov. Eh, ne bomo razpravljali o predlogih sprememb, kot ste se odločili, ampak bomo takoj prišli na glasovanje. In besedo dajem so predsedojoči. Hvala lepa, draga so predsedojoča. Govorila bom v eh, maternem jeziku, torej italijanščini, torej si nadenite slušalke, prosim. Tudi jaz se zahvaljujem za uh, to. Uh, poročilo eh, in za skupno pripravo. Eh, zahvaljujem se predvsem poročevalcema in pa poročevalcem v senci. Ti si namreč zaslužijo posebno zahvalo, kaj ti šlo je za zelo intenzivno eh, delo in tudi predlogi sprememb so bili mnogo zelo zapleteni in morali smo se poglobiti v to temo. Vsi smo prepričani, da je potrebno okrepiti razvoj spletnih platform, ampak eh, v skladu z ustreznimi pravili eh, in upoštevanju trgovinskih, socialnih, kulturnih vidikov. To je tako v interesu potrošnikov, kakor eh, tudi državljanov. In to bo pomembno za prihodnje odločitve Evropskega parlamenta in pa Evropskega sveta. Upam, da bomo hitro sprejeli današnje poročilo. Najlepša hvala. Hvala lepa, Patricija. Rada bi vas spomnila, da se ta seja eh, prenaša po eh, spletu in pozdravljam tudi vse tiste, ki nas eh, spremljajo na spletu. Sedaj pa beseda so poročevalcema. Hanna. Yes, thank you, madam. Ja, najlepša hvala, gospe predsedujoči. Rada bi se zahvalila vsem. Eh, vsi ste bili zelo aktivni tekom tega eh, postopka. Eh, prejeli smo 463 predlogov sprememb in 48 kompromisov smo pripravili. Seveda je veliki ziv delati v dveh odborih hkrati, tako da se zahvaljujem vsem poročevalcem senci, asistentom, in vsem drugim, eh, ki so trdo delali v zadnjih tednih in seveda svojemu soporočevalcu, gospodu Žuvanu. Eh, upam, da eh, boste podprli te kompromise, ki smo jih skupaj pripravili in mislim, da, izjemno, da bo rezultat izjemno uravnotežen. Mislim, da smo lahko vsi zadovoljni s tem poročilom. O poročilu pa bomo razpravljali na naslednjem plenarnem zasedanju eh, in eh, sicer eh, v okviru sodelovalnega gospodarstva, to je zelo pomemben sektor in osredotočili se bomo na digitalizacijo na naslednjem plenarnem zasedanju. Torej, najlepša hvala vsem, veliko veselje mi je bilo, da smo lahko sodelovali in upam, da boste sedaj podprli kompromise, ki smo jih skupaj pripravili. Hvala lepa, Hanna, Filip. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Pridružujem se Hani Virkonen, ki se ji tudi zahvaljujem za njeno sodelovanje. Zahvaljujem se tudi vsem članom eh, odbora, še prav posebej poročevalcem v senci. Besedilo je izjemno pomembno, eh, kaj ti daje smernice glede teme, ki je ključnega pomena za evropsko gospodarstvo. Eh, in sicer eh, v eh, prihodnih letih. V tem parlamentu smo skušali pripraviti besedilo, ki bo pripomoglo pri oblikovanju politične usmeritve Evropske komisije. Želili smo doseči soglasje v Evropskem parlamentu in sedaj to poročilo podpirajo skoraj da vse politične skupine. Eh, in zaradi tega eh, pomeni eh, močno politično sporočilo za prihodnost. In upam, da bosta komisija in pa svet našla na vdih v besedilu, ki ga bomo danes izglasovali. Najlepša hvala. Hvala lepa, Filip Žuvan. In sedaj, če imate vsi kolegi glasovalne kartice, bomo kar prešli na glasovanje. Ok, fajn. Andreas, you... Andreas, dobro. Andreas, dobro. Torej, prehajamo na glasovanje o spletnih platformah in enotnem digitalnem trgu. Predlog spremembe 61. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 62 za, proti, vzdržani, sprejet, eh, zavrnjeno. Kompromisni predlog 46 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 64 za proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog želite preveriti? Dobro, bomo elektronsko glasovali o predlogu spremembe 64. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 56 proti, 37 za. Kompromisni predlog 47 za, proti 37. se popravljam, kompromisni predlog 6 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 47 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 12 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 29 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 71 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 44 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 7 za, proti, vzdržani, sprejeto. glasovati moramo tudi o, o predlogu spremembe 76 za, proti, vzdržani. 76, ta je pred kompromisnim predlogom 7. Glasovati moramo o tem predlogu. Po kompromisu zaradi tega, ker gre za dopolnilo. Ali lahko še enkrat začnemo v predlogu spremembe 76 za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog. Kompromisni predlog 8. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 98. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 9 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 20 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 10 za, proti, vzdržani, sprejeto. Andreas rad bi le potrdilo, da smo glasovali o kompromisnem predlogu 7. Ja, ja smo. Kajti najprej smo glasovali o kompromisnem predlogu 7, potem pa smo šli nazaj na predlog spremembe 76. Mogoče vse skupaj izgleda čudno, ampak šlo je za dopolnilo. Predlog spremembe 111 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 11 za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa Juri 17 za, proti, vzdržanje sprejeto. Glasovanje po delih. 118. Eh, predlog spremembe, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, bomo preverili. Prvi del, predlog spremembe 118. Elektronsko glasovanje, konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del. Predloga spremembe 118 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 119 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 122 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 123 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 124 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 125 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 126 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 127 za, proti, vzdržani, zavrnjeno kompromisni predlog 13. Za. Bom počakala, ni problema. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 140 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 14 za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa kompromisni predlog 15. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 153 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 16. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa predlog spremembe 160 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani, zavrnjeno. 161 za, proti, vzdržani, bomo preverili. Preverili bomo predlog spremembe 161, elektronsko glasovanje, glasujemo, konec glasovanja, zavrnjeno. Sem vas že upoštevala, Andreas. Zavrnjeno. Kompromisni predlog 17. Za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 27. Za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 18. Za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 178. Za, proti, vzdržani sprejeto proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 19. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa predlog spremembe 188. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 189 za, proti, vzdržani, zavrnjeno bomo preverili 189 elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 190. Glasovanje po delih. Prvi del. Za, proti, vzdržani. Rezultat ni jasen torej elektronsko glasovanje o prvem delu predloga spremembe 190. Mm, potem pa dvigajte roke, če je bil rezultat jasen. Konec glasovanja. Sprejeta. Drugi del. Predloga spremembe 190. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjena. 191 za. Proti. Vzdržani vzdržani zavrnjeno. Sedaj pa najprej moramo iti na stran 52. Najprej moramo glasovati o predlogu spremembe 377. Ali ste našli vsi to stran? Kdo je za? Predlog spremembe 377. Stran 52. Kdo je za? Proti. Zdržanje zavrnjeno. Sedaj pa nazaj na stran 23. Ste vsi na tej strani. Kompromisni predlog 37. Za. Proti. Zdržanje sprejeto. Sedaj pa. 198 za, proti, vzdržani, sprejeta. Kompromisni predlog 21. Želite preveriti dobro? Elektronsko glasovanje v predlogu spremembe 198. Konec glasovanja. Sprejeto. <laughs> 71 proti 21. Kompromisni predlog 21 za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 4 za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe 204 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog želite preveriti. Dobro elektronsko glasovanje o predlogu spremembe 204. Spanec glasovanjem. Zavrnjeno. Kompromisni predlog 45 za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa prehajamo na stran 28, eh, 221. Eh, Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto? 221. 222 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 22 za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa kompromisni predlog 23 za, proti, vzdržani, sprejeto. 239. Smo na strani 31. Kdo je za? Proti? vzdržani zavrnjeno. Kompromisni predlog 24 za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 240 za, proti vzdržani zavrnjeno. Sedaj pa 255 za. Na strani 34 je to za, proti, zdržani, sprejeto. Dvesto osem in petdeset za, proti, zdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog petindvajset za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog osem in trideset za, proti, vzdržani, sprejeto kompromisni predlog 35. Smo na strani 38. Najprej moramo glasovati o predlogu spremembe 362 in pa o predlogu spremembe 363 sta na strani 50. Ste vsi na strani 50? Dobro. Torej bomo glasovali o 362 in 363, kdo je za, proti, zdržan in zavrnjeno. Sedaj pa kompromisni predlog spremembe 35 za, proti, zdržani, sprejeto. Sedaj pa 273 za, proti, zdržani, sprejeto vzdržani, sprejeto. 274 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Bomo preverili 274. Elektronsko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto. Z dvema glasovama razlike. Čestitke, kompromisni predlog 31 za, proti stržani sprejeto. 276 za, proti zdržani zavrnjeno. Kompromisni predlog 26 za, proti zdržani sprejeto. Sedaj pa dajem besedo svoji dragi kolegici Patriciji. Najlepša hvala. Torej nadaljujemo. Kompromisni predlog 48 za proti vzdržanje sprejeto. Prehajamo k kompromisnemu predlogu 28 za proti vzdržanje sprejeto. Prosim, da dvigajte roke. Ripeto più lentamente. No, bom ponovila počasneje. Kompromisni predlog 28, glasujemo za, proti, zdržani, sprejeta. Predlog, spre, predlog spremembe 307. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj pa Juri 26. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Želite preveriti elektronsko glasovanje o predlogu spremembe Juri 26? Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Juri 27 za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa predlog spremembe 316 za, proti, vzdržani, zavrnjeno pred, kompromisni predlog 30 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 335. Kdo je za? Dvignite roke, prosim. Proti, vzdržani. Mislim, da je zavrnjen, ampak bomo preverili. Predlog spremembe 335 elektronsko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Predlog spremembe je zavrnjen. Se upravičujem, gospod Butikofer. Ni vključil mikrofona, zato ga tolmači že ne slišimo. Ja. Ja, no, e, Se upravičujem. Žal mi je za kolega Butikoferja iz odbora ITRE, ampak napovedala sem že rezultat. Tako da ne moremo sprejeti vaše pripombe po glasovanju. V skladu s poslovnikom, zelo mi je žal, ampak nadaljujemo z 338. Kdo je za, proti, vzdržani, bomo preverili. Glasujemo o 338. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja? Zavrnjeno. Kompromisni predlog 32 za proti vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 33 za proti vzdržani sprejeto. Sedaj pa 353 za proti vzdržani zavrnjeno. Bomo preverili. Elektronsko glasovanje. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. Mislim, da bi bilo bolje vedno preveriti, kaj ti eh, smo skoraj da izenačeni. 354 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 355 za, proti, vzdržani, sprejeto. Prehajamo k kompromisnemu predlogu 34 za proti vzdržani sprejeto. Sedaj pa predlog spremembe 371 za proti vzdržani, ki je za, kdo je za proti vzdržani zavrnjeno. Kompromisni predlog 36 za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 374 za, proti, vzdržani, zavrnjena. Juri, 21 za, proti, vzdržani, ne. Ne. Na 54. strani na seznamu poročevalcev Juri 21 ste vsi našli ta predlog spremembe za proti vzdržani sprejeto. Juri 22 za proti vzdržani sprejeto. Juri 9 za proti vzdržani zavrnjeno. Juri 25 za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 300. 84 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Želite preveriti predlog spremembe kolega De Jonga, elektronsko glasovanje o predlogu spremembe 384, ste vsi glasovali, konec glasovanja, zavrnjeno. Predlog spremembe 387 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 39. Pred tem kompromisnim predlogom moramo glasovati o predlogih spremem 399, 400 in 401 so na strani 55. Ste vsi našli te predloge sprememb, torej eh, skupaj bomo glasovali o 399, 400 in 401, kdo je za proti vzdržani, zavrnjeno. Sedaj pa se vračamo v kompromisnemu predlogu 39. Torej, predlog sem 399, 400 in 401. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno z veliko večino. Kompromisni predlog 39. Za, proti, zdržani, sprejeto. Prehajamo k predlogu spremembe 389. Kdo je za? proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj pa želite preveriti? Dobro. 389 elektronsko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Žal mi je. 393 za, proti vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 398 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 406. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 407. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno kompromisni predlog 40 za, proti, vzdržani, sprejeto. Juri 15 na naslednji strani. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 415 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 416 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Zavrnjeno. 417 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 41 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 42 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 427. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 429 za, proti, vzdržani, zavrnjena. Predlog spremembe 430 za, proti, vzdržani, zavrnjena. Predlog spremembe 431 za, proti, vzdržani, sprejeta. Predlog spremembe 431 za, proti, vzdržani, sprejeta. 434, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 439, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Potem 441, za, ne, se upravičujem, ta je brez predmeta se opravičujem, preveč oseb mi šepeta na uhu. To sem že rekla, da je 441 brez predmetna, 445 bil je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 446 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 447 proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 43 za proti vzdržani sprejeta. Sedaj pa 455 za proti vzdržani zavrnjeno. 456 za proti vzdržani zavrnjeno. 458 za, proti vzdržani zavrnjeno. 460 za, proti vzdržani. Bomo preverili 460. E, elektronsko glasujemo. Konec glasovanja. Marija še ni glasovala. Nisem še napovedala rezultata konec glasovanja. Naparat ne deluje. In glasovala bi za ali proti. Predlog spremembe je zavrnjen. Uporabila sem iste kriterije kot prej, nisem še napovedala rezultata glasovanja. Smo glasovali 460, ja, 461 za, proti, vzdržani, sprejeto. 462 za. je. V 460 smo glasovali. Se upravičujem. Preveč predlogov dobivam tukaj. 462 za, proti, vzdržani. Bomo preverili še elektronsko. 462 elektronsko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedaj pa ena. Vodne izjave. Gve za, proti, vzdržani, sprejeto. Tri za, proti, vzdržani, sprejeto. Dve za, proti, vzdržani, sprejeto. Štiri za, proti, vzdržani, sprejeto, pet za, proti vzdržani, sprejeto, šest za, proti vzdržani, sprejeto, sedem za, proti vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog ena za, proti vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 12, do je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 2, za, proti, vzdržani proti vzdržani. Sprejeto. Prehajamo k kompromisnemu predlogu 3 za proti vzdržani. Sprejeto. Sedaj pa predlog spremembe 35 za proti vzdržani. Zavrnjeno. Kompromisni predlog 5 za proti vzdržani. Sprejeto. Sprejeto. Komprom, eh, predlog spremembe 43, eh, do je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj pa predlog spremembe 45, za, proti, vzdržani. Bomo preverili elektronsko glasovanje. Glasujemo glede predloga spremembe 45. Konec glasovanja, zavrnjeno. 46 za, proti, vzdržani, sprejeto. 48 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 52 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 53 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Želite preveriti? 53, ja, elektronsko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja, zavrnjeno. 54 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 55 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 56 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 56 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 57 za, proti vzdržani sprejeto, 60 za, proti vzdržani zavrnjeno. In sedaj glasujemo eh, o celotem osnotku poročila, elektronsko glasovanje, po imensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Odličen rezultat. 73 za, 16 proti. Iskrene čestitke. Iskrene čestitke so poročevalcema. Hvala tudi vsem poročevalcem v senci in kolegom sa sodelovanje. Preden odidete, poslušajte me, prosim. Hvala. To uh, je sedaj navdih, ki vam ga je dal ta rezultat. Naj vam le povem, da bomo junija na plenarnem zasedanju glasovali o tem poročilu. Hvala lepa.